tri uredbe, ki so bile sprejete v rednem zakonodajnem postopku, naslovi teh aktov pa bodo zajeti v zapisniku današnjega zasedanja. Tako je, zdaj pa prehajamo na dnevni red. Dokončni osnutek dnevnega reda, ki jo je konferenca predsednikov eh, sprejela v skladu s členom 137 poslovnika, je na voljo. Gospod Svoboda pa želi besedo. Gospod Svoboda, v zvezi z poslovnikom. Ne, potem dobite besedo kasneje. Kar zadeva ponedeljek, ni sprememb, torej za danes ni sprememb. Potem skupina zelenih predlaga, da se ustno vprašanje o izvedljivosti uvedbe obveznic o stabilnosti obravnava po razpravi EU Maroko. Gospod Kombendit, ja, prav ste predstavili eh, ta predlog. Gre za tri kmetijska poročila in predlagamo, da se vsa tri obravnavajo skupaj. Torej, skupina zelenih predlaga, da razpravo o obveznicah opravimo po obravnavi sporazuma EU Maroko. Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu? Je kdo proti? Ne. Potem lahko kar glasujemo, kdo je za ta predlog. Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Ta obravnava bo torej potekala po končani obravnavi sporazuma EU-Maroko. Drugih predlogov spremembe dnevnega reda ni, s tem sta dnevna reda za četrtek in sredo tudi potrjena. Tako je. Potem pa je gospod Svoboda želel besedo. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, rad bi vas opozoril na naslednje in da ustrezno ukrepate. Če naj verjamemo spletni strani Booster Ranger, ki običajno objavlja verodostojne eh, informacije, je mađarski predstavnik izrekel več eh, obscenih eh, napadov proti komisarki Kros in pa kolegici Lunaček. Gre za novinarja, ki je pred kratkim na Mađarskem organiziral demonstracijo v podporo Orbanu. Šlo je za demonstracijo, na kateri je bilo po več informacijah tudi prisotnih več antisemitskih plakatov. Mislim, da je pomembno, da z vidika verodostojnosti našega zbora in tudi glede na zaščito časti gospe Lunaček, to preučimo, ne glede to, ali smo za ali proti Orbanovi vladi. E, mislim, da so to vrstna ravnanja popolnoma neozdržna. Če nek eh, kolega v tem parlamentu napada komisarko Neli Kroz, če izvaja svoje zakonske obveznosti, je tudi to nespremljivo. Tako da mislim, da moramo tu izpostaviti določene standarde komuniciranja, eh, ki jih eh, tu preprosto ne sprejemamo ne bom sploh zdaj omenjal, da me številni predstavniki Fideša na mađarskem zdaj omenjajo za lažnivce, ampak eh, to, kako kolegico Lunaček na mađarskem v javnosti obravnavajo, je popolnoma neozdržno. Prosim, če to obravnavate in da tudi uh, zavarujete čast gospe Lunaček in pa tega parlamenta. Hvala lepa, gospod Svoboda. Seveda bomo to zadevo preučili, ko dobimo ustrezne dokumente. In če gre za napad na čast in dostojenstvo gospe Lunače kot poslanke tega parlamenta, bomo seveda sprejeli ustrezne ukrepe. Tudi s predsednikom komisije Barozo bom stopil v stik in eh, predlagal, da komisija enako ukrepa tudi, kar zadeva gospod Kros in da morda obe instituciji ukrepata sočasno. Rad bi tudi obravnaval vprašanje, ki